Dobr dan, spoštovani kolegi, pozdravljeni na odboru za zunanje zadeve. Začenjamo četrt ure po tretji uri. Začenjamo s prvo točko dnevnega reda, namreč sprejete dnevnega reda naj tukaj takoj povem, da je točka šest o naslednjem večletnem finančnem okviru na sporedu prej kot peta točka izmenjava mnenja o razmerah v Siriji in če, ni, če tu ni nobene pripombe, bi na ta način sprejeli dnevni red, kot je bil s tem spremenjen. Potem druga točka sporočila predsednika, nič posebnega ni tukaj, zato gremo lahko kar na tretjo točko sprejetje zapisnika oziroma zapisnikov sej imamo sejo 14. septembra 2017, ali so tu kakšne pripombe? Če ne, gremo lahko naprej. Na četrto točko, torej poročanje o misiji odbora AFET na zasedanju Generalne skupščine OZN 30. 31. oktobra 2017 in pa misije odborov AFET-CD od 31. oktobra do 3. novembra v Washingtonu in Norfolku misija v Združenih narodih, narodih je bila uh, izpeljana skupaj s pododborom za človekove pravice, v Washingtonu in Norfolku pa z pododborom sede. Namen je bil seveda pregled dela na področju uh, miru, migracij in tako naprej. Pogovarjali smo se tudi z gospodom Guterešom, z novim uh, predsednikom generalne skupščine Miroslavom Lajčakom. Uh, Eh, z podsekretarji za politične zadeve in z oddelki za eh, operacije, mirovne operacije, razvojni program in tako naprej. Podprli, eh, podprli smo našo podporo reformam gospoda Gutereša, hkrati smo seveda ponovili, kako pomembna je vloga Združenih narodov pri multilateralizmu in zaščiti univerzalnih vrednot. Gospoda Lajčaka, novega predsednika generalne skupščine, smo povabili tudi, da se nam pridruži na enem od srečanj odbora leta, v začetku leta 2018. V Washingtonu in Norfolku smo imeli tudi zelo dobro, dober obisk. Bili smo na, eh, eh, torej v štabu NATO. Eh, pogovarjali smo se o hibridnih grožnjah, o kibernetski varnosti in drugih zadevah in bili tudi na, v pristanišču ameriške mornarice v Norfolku. V Washingtonu smo se srečali s kolegi iz kongresa, pogovarjali smo se seveda o Iranu. Po uh, nena, eh, nedavni uh, decertifikaciji uh, pogovarjali smo se tudi o zadevah med Evropsko unijo in Združenimi državami in obiskali uh, in se pogovarjali z think tanki o uh, čezatlantskem sodelovanju uh, o Zahodnem Balkanu. Toliko torej z moje strani v zvezi z eh, New Yorkom in Washingtonom bi pa zdaj eh, dal besedo nekaterim od udeležencev teh misij. Eh, gospod Panceri, kot predsedujoči odbora DROA je na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z vami, da smo vsaj v tistem delu obiska, ki je bil zanimiv za pododbor eh, za človekove pravice, imeli eh, zelo zanimive sestanke, zelo zanimiva srečanja. Izjemno dobro smo tudi sodelovali in to nam je omogočilo poglobitev v določene teme, kot recimo v temo migraciji eh, in pa človekovih pravic. Kot ste že povdarili, so se ti sestanke osredotočali predvsem na reformo eh, Združenih narodov in sicer še prav posebej na notranjo reorganizacijo in pa eh, na delovanje celotnega sistema z namenom vzpostavitve širših eh, politik, ki bodo pomagale premostiti krizo verodostojnosti, ki se trenutno pojavlja v povezavi z Združenimi narodi na mednarodni ravni. Potem smo imeli tudi eh, pomembno srečanje z visokim komisarjem za človekove pravice Združenih narodov in mislim, eh, da je prav, eh, da nekoliko podrobneje spregovorim o eh, tem. V našem pogovoru se je izkazalo, da so trije stebri Združenih narodov. Eh, steber razvoja, eh, steber miru in pa steber človekovih pravic. Zastavili smo vprašanje v zvezi z financiranjem za eh, tretji steber in eh, rečeno nam je bilo, da za to namenjajo tri odstotke sredstev, torej je to stebrček v primerjavi z vsemi dejavnostmi, ki jih opravljajo Združeni narodi. Mislim, da se vsi zelo dobro zavedamo, da bo potrebno bolj ulagati v to področje in prosili smo za definicijo eh, sodelovanja med našim eh, pododborom in pa visokim komisarjatom eh, Združenih narodov. In sicer gre tukaj tudi za letni načrt sodelovanja to bi lahko postal eh, zelo eh, pomemben element, eh, ki bi lahko vzpostavil tudi boljše temelje za vzpostavitev človekovih pravic povsod po svetu. Torej, v zaključek naj povem, da menim, da je bilo sodelovanje med odboroma AFET in pa DROJ zelo dobro in ta sestanek mislim, da je bil zelo koristen za naše delo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Klacije. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupin, gospod Galer. Moment, we... Samo ena zadeva. Bomo šli najprej v New York, pa potem v Washington, najprav. Dobro. Se upravičujem. Skratka, nekaj še več o New Yorku, gospod Eigenfreud. Ja, ja, zelo kratko. Mislim, da je šlo za zelo konstruktivno srečanje. Kar me je posebej navdušilo, so bili pogovori z gospodom Feldmanom, podsekretarjem za politične zadeve. Pogovarjali smo se tako rekoč o vseh zadevah, s katerimi se ukvarjamo tudi tukaj, na našem odboru, od Ukrajine do Sirije, od Libije in tako naprej presečen sem bil, tu ne citiram, ampak presečen sem bil, ko sem slišal povzetek, ko je rekel, da je bolj optimističen, da je večji optimist kot mi, kar se tiče Libije, kar se tiče Balkana, potem Bosna in Hercegovina. To je za gospoda Feldmana največji problem na tem območju in predvidevam, da se s tem tudi mi strinjamo. Veliko je treba opraviti v Ukrajini, še posebej, kar se tiče zadnjih dogodkov v zvezi z ruskim predlogom, da bi dovolili mir, uh, uh, torej, uh, mirovne sile tam, ampak ne vemo še, ali se bo to v resnici zgodilo. Kar se tiče jemna. To je še eno vprašanje, s katerim se ukvarjamo tudi mi. Zame je bilo zanimivo, ko sem slišal, da Saudici se si želijo zaključiti, končati vojno, čeprav mi teh signalov ne vidimo. Morda ima on boljše informacije kot mi. Torej, mislim, da je to povzetek tistega, kar se je meni zdelo najbolj zanimivo. Še posebej seveda torej, eh, tudi sestanek z generalnim sekretarjem in eh, to ste že poudarili tudi on meni, da je Evropska unija najpomembnejši dejavnik v tem fragmentiranem svetu in da prinaša največ stabilnosti v to sliko in seveda je to vedno lepo slišati. Hvala. Dank, Najlepša hvala, Eugen Freund. Sedaj pa Jolajnen glede New Yorka. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Lahko nadaljujem tam, ker je eh, zaključil Ojgen. Mislim, mm, da smo v New Yorku ugotovili, kako zelo pomembna je Evropska unija za združene narode, še prav posebej v času nove negotovosti zaradi eh, ameriške administracije, zaradi eh, rezov in pa izstopov Eh, iz eh, različnih eh, sporazumov. Združeni narodi potrebujejo pomoč, potrebujejo podporo in Evropska unija predstavlja vsaj en stebr te podpore. Kitajska se krepi tudi v Združenih narodih in tudi v veliko večji meri sodeluje pri mirovnih misijah, tudi v finančnem pogledu in Pomoč Kitajske je zagotovo dobrodošla, Združeni narodi pa ne potrebuje le podpore, potrebujejo tudi reforme. Pretresen sem bil eh, po srečanju ob kosilu z tremi osebami, ki eh, so odgovorne za to eh, reforme. Za te reforme, ko sem slišal, da nezaupanje prevladuje povsod v Združenih narodih. Nekako eh, je celotno organizacijo zajelo to nezaupanje in zaradi tega imajo notranje probleme, ki jih želijo premustiti z eh, tem postopkom eh, izvajanja reform. Veliko sreče jim želim pri tem. Rečeno je bilo tudi, da mora pri tem sodelovati generalna skupščina, kaj te. Eh, nastajajo eh, posamezni bloki držav, ki se obnašajo na različne načine, eh, ko gre za potrebne spremembe in upam, da bodo države članice razumele to sporočilo, kajti Združeni narodi tako ne morejo več delovati naslednjih pet do deset let komaj da še lahko rešujejo konflikte in uh, le s težavo bodo razvili nove programe. Pri novih programih je name uh, velik vtis naredil direktor uh, eh, UNDP uh, in uh, poznam ga že iz uh, okoljskih uh, programov in uh, imel je zelo dobre predloge, kako lahko z malo sredstvi uh, Poskrbiš za učinkovite razvojne programe v Afriki, pa tudi v drugih državah. In še en vidik, ki je tukaj potrebno izpostaviti. Namreč, združeni narodi ne morejo uh, vsega storiti sami in zaradi tega bo potrebna večja vključenost lokalnih aktarjev, uh, eh, akterjev, še prav posebej, ko gre za uh, podsaharsko Afriko uh, in za nekatera druga področja. Tukaj bo pomembnejša vloga Evropske unije. Leto 2018 je leto Evrope v uh, Združenih narodih. Pet držav bo v varnostnem svetu. To se še ni nikoli zgodilo. Imamo generalnega sekretarja in pa predsednika generalne skupščine. Torej, mislim, da se moramo poglobiti tudi v vprašanje, kaj lahko mi storimo, da bo to uspešno leto v Združenih narodih. Najlepša hvala. Še kakšen komentar v zvezi z njurškim obiskom? Spočoljci, izvolite. Na. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se vam zahvalil za kratke informacije eh, kolegov. Res menim, eh, da je pomembno, da spremljamo delo Združenih narodov. Spet nismo imeli možnosti, da se udeležimo tega obiska Eh, in zato eh, mogoče še dve vprašanje, na kateri bi lahko odgovorili kasneje. Ravno kar ste govorili o potrebi po eh, reformah. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da če ne bo prišlo do strukturnih sprememb, da. Uh, mednarodna eh, politika, da mednarodno politiko zares čakajo težki časi, težko jo bo razvijati in vem, da si nekateri kolegi sicer prizadevajo na tem področju. Gre za vprašanje, kako poskrbeti za mm, boljšo demokratično vzgojo v državah članicah, v parlamentih, v civilni družbi. Eh, kako bomo k temu prispevali mi? In eh, ravno ta potreba eh, po reformah je tukaj ključnega pomena. Potrebno je doseči napredek. Ne pa, da vsako leto ugotavljamo, da se zadeve sploh niso premaknile. In še drugo vprašanje. V kolikšni meri je begunska problematika, eh, ki zadeva predvsem Evropsko unijo, igrala vlogo pri pogovorjih v New Yorkih? Ali ima še kdo kakšno vprašanje? v zvezi z New Yorkom. Ne, potem bomo s tem zaključili. Eh, glede eh, reform, eh, seveda potrebujemo stališče Evropskega parlamenta. Žal mi je, da našega poročevalca, zato temu ni tukaj. Andrej Kovačev je naš poročevalec in v svojem zadnjem poročilu je skupaj z poročevalci v senci podal konkretne predloge za reformo Združenih narodov. Druga točka pa je eh, politika na področju migracij. To je seveda tema, ki je igrala pomembno vlogo. Še prav posebej, eh, ko smo se pogovarjali z gospodom Štajnerjem. Ali želite še kaj dodati glede demokratizacije Združenih narodov? Jo Lajnen? Ja, Združeni narodi se v veliki meri ukvarjajo sami s sabo. Ta reforma se nekako odvija znotraj eh, inštitucije Združenih narodov. Gre za reformo za zaprtimi vrati. To, o čemer govori Helmut Scholz, pa je priložnost eh, nove dinamike, novega zagona od zunaj. In eh, kar hitro sem ugotovil, da je to trd oreh že sama reforma Združenih narodov, ampak mislim, da eh, civilna družba, parlamenti, da mednarodno skupnost eh, morajo posvetiti več pozornosti Združenim narodom. Seveda, eh, situacija je problematična in državna, ampak ne moremo si zamisliti nobenega nadomestila za organizacijo Združenih narodov. Imamo organizacijo, ki jo imamo in zaradi tega Eh, jo moramo podpirati in mislim, da to tudi počnemo. Smo izjemno aktivni v odboru AFET, pa tudi v pododboru za človekove pravice. Gospod Štajner je dejal tudi, da eh, bomo kmalo obhajali obletnico 75 let Združenih narodov eh, čez 4 leta in Antonijo Gutierrez bo preživel ali pa mu bo spodletelo z tem prvim svežnjem reform. In potem uh, bodo lahko mogoče sledile še reforme, ki bodo zajele druge vidike. Pla. Že na začetku sem dejal, da načrtujemo Povabimo gospoda Lajčaka in e, sicer na sejo našega odbora, tako da bi ponovno imeli priložnost, da se pogovarjamo o, o teh eh, temah in sicer v prvi polovici leta 2018 kot Evropska unija moramo sedaj tudi izkoristiti priložnost, ki se nam ponuja, kajti imamo generalnega sekretarja, eh, predsednika generalne skupščine in pa pet članic eh, varnostnega sveta. Eh, to se le izjemno redko zgodi. Antonijo Gutjereš na nas gleda kot na najpomembnejše zaveznike in to je tudi zelo jasno povedal eh, in tudi pri izvajanju reforme Združenih narodov. Sedaj pa Eugen Freund. Vprašanje v zvezi z begunsko problematiko, ki jo je menil tudi kolega Šolc. Seveda smo se o tem nenehno pogovarjali, skoraj da pri vsaki seji eh, smo se pogovarjali tudi o tej temi najbolj jasno se je ta tema pokazala pri eh, trenutnem predsedniku generalne skupščine, ki eh, je dejal, da bo vse skupaj odvisno od tega, ali nam eh, bo uspelo eh, ta problem spraviti pod nadzor, ne rešiti, ni rekel rešiti. In eh, med tema dvema izrazoma je seveda velika razlika. Je pa to poskus eh, odgovoriti na eh, problematiko, ki nas vse eh, zelo močno zaposluje. In dejal je tudi, da neuspeh ni sprejemljiv. Ne sme nam spodleteti in mislim, da je to jasno vsem. Hvala lepa. Zdaj pa pojdemo na vašingtonski del, gospod Galar. V imenu skupine ELS. Ja, najlepša hvala. No, če pogledam nazaj na ta obisk, eh, moram dejati, da je eh, bil to zelo konstruktiven obisk, če tudi nismo eh, srečali glavnega šefa, če lahko tako rečem. Pri O številnih temah eh, smo ugotovili, da eh, se eh, naša mnenja stikajo, kar zadeva Pentagon, varnostni svet in State Department in dejali smo tudi, da pričakujemo od ZDA, da se drži jedrskega sporazuma z Iranom. Druga vprašanja, ki pa niso bila neposredno vezana na to, pa naj gre za človekove pravice ali pa za uh, vpliv v uh, regiji, vse to bi morali uh, še naprej obravnavati v dialogu z Iranom. Imel sem vtis pri republikancih, s katerimi smo se srečali, da niso sto odstotno proti temu sporazumu. Rečeno je bilo, da naj bi to bil slab eh, sporazum, ampak mislim, da je prevladal argument, eh, da je bolje imeti ta eh, sporazum, kot pa sploh nobenega sporazuma. pozitivno se mi je zdelo tudi, da nas bodo vsi podpirali, če se bo Evropska unija odločila, da stori korak naprej na obrambnem e, področju in to se mi zdi tudi zelo pozitivno znamenje. Mislim, da smo na poti, ki lahko e, vodi v okrepitev evropske dimenzije NATO. Tukaj mislim seveda predvsem na učinkovitejše sodelovanje znotraj Evropske unije. Potem je pa tukaj še tema Severne Koreje. Diplomatska rešitev je tudi v ZDA na prvem mestu. Na vsak način pa nam je bilo rečeno, da če eh, predsednik Amerike uporablja ostre besede, je to namenjeno predvsem Kim Jong-unu in eh, to komaj da naleti na pravi odziv. Ampak rečeno nam je bilo, mi smo zadnji, ki želimo vojno, tako so nam rekli v Pentagonu. In zato mislim, da je to tudi izraz izjemno konstruktivne drže. Yeah. Ja toliko za enkrat o teh glavnih temah, o katerih smo se pogovarjali. Hvala lepa. Najlepša hvala, Knut Fleckenstein. Äh, Gospod predsedajoči, ne želim ponoviti vsega, kar je ravno kar povedal eh, äh, Mihajl Galar. Eh, ähm, mislim, da smo se pogovarjali o številnih temah. o e, zalivu, o Turčiji, o neširjenju orožja e, in tako naprej. Mislim, da je e, to bila dobra razprava, ki so jo naši kolegi zelo dobro pripravili. Kar zadeva Iran, moram povedati tudi, da smo nastopili izjemno enotno Govorili smo uh, z eh, enotnim glasom. Uh, Kar zadeva Iran, seveda so tukaj še problemi, s katerimi se bo potrebno soočiti, ampak ta sporazum je potrebno spoštovati. Nekoliko negotov sem še predvsem pri republikancih, zaradi tega, ker imajo tri različne pristope k tej temi. Prvi eh, pristop je, ja, ampak predsednik tega ne želi in zato ne moremo zagotoviti, da bomo ta sporazum podprli. Prevladuje pa, pre, pa bolj naše eh, mnenje, torej pot, ki smo jo nakazali mi ali pa upanje, da bi z dodatnimi protokoli eh, vzpostavili nova pogajanja in pa izboljšali stari sporazum. Nihče, in to je zelo pomembno, pa ni eh, postavil eh, pod vprašaj, da Iran izpolnjuje zaveze, ki jih je sprejel v tem sporazumu. Na zadnje pa bi se rad zahvalil vam, eh, pa tudi sekretarjatu za odlično eh, pripravo eh, te misije. Še prav posebej se zahvaljujem sekretarjatu. Vse skupaj je odlično potekalo in na zadnje bi rad spregovoril še o temi, o kateri bi morda morali razpravljati še v okviru razširjenega predsedstva. Številni potujejo v ZDA in prav je tako, potrebujemo številne stike in pa dobre stike, kakovostne stike, ampak moramo najti tudi način, da uh, bomo uh, to, uh, oziroma te naše obiske bolje uskladili. Naš obisk je bil uh, dober, koristen in še boljši bi lahko bil, če bi poskrbeli za koordinacijo z uh, obiski posameznikov v ZDA. In zaradi tega bi se morali o tem pogovarjati eh, v okviru razširjenega predsedstva in sicer brez smoka v grlu. Jaz ga zagotovo nimam. Denim. Najlepša hvala, kolega Fleckenstein. Eh, to točko bomo še enkrat obravnavali torej na razširjenem predsedstvu. Ali še kdo želi besedo? Ne. Potem pa bi rad obvestil odbor, da sem včeraj imel tudi priložnost, da se pogovarjam z visoko predstavnico eh, Federico Mogherini, pogovarjala sva se po telefonu. Orisal sem ji naš vtis eh, po obisku v Washingtonu, tudi ona je v Washingtonu ta teden in pogovarjala se bo s podpredsednikom Mikeom Pensom in eh, jasno sem ji povedal, da je bil moj vtis ta, da so bili američani izjemno pozitivni, da so pokazali eh, razumevanje za naš pristop in da obstaja strankarska solidarnost pri tej eh, temi, kar se ne zgodi ravno pogosto in sicer v DKR pa do GUE. Eh, kritični smo do številnih točk v Iranu, ravno tako kot američani, ampak eh, menimo, da te točke niso v naši pristojnosti. Tako uh, smo dobro pripravili na obisk eh, tudi visoko predstavnico Eugen Freund. But. Ne želim eh, dati vtisa, da z obiskom v eh, New Yorku nismo bili eh, zadovoljni. Zato bi rad še enkrat eh, poudaril, da smo bili tudi mi izjemno zadovoljni z pripravo, eh, z vodenjem eh, tega obiska in tako naprej. Tako da najlepša hvala. Lop, Hvala lepa za te prijazne pohvale in uh, te prijazne besede bomo posredovali tudi vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi teh obiskov v ZDA. Dobro, če nihče več ne želi ničesar dodati, potem prehajamo k šesti točki, ki se je zdaj spremenila v peto točko dnevnega reda. Obravnavali bomo je namreč pred izmenjavom mnenorazmerah v Siriji. Zdaj se bomo torej pogovarjali o pripravi stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Gre seveda za zelo pomembno zadevo, pri kateri bo odbor predstavil svoje prednostne naloge, stališča zunanje politike, zunanih odnosov in zdaj bi rad predal besedo poročevalcu gospodu Panceriju. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedojoči z tem osnutkom mnenja bi moral odbor za zunanje zadeve dati priporočila odboru za proračun glede večletnega finančnega okvira po leto 2020. Zelo težko je v tem času negotovosti predvidevati izzive, s katerimi se bo soočala Evropska unija po letu 2020 kljub temu pa si želim, da bi eh, Evropska unija po letu 2020 nekako prevzela eh, načelo, eh, da sprejema velike načrte pri pomembnih zadevah in da zgolj malo posega pri manj pomembnih zadevah. Želimo okrepiti eh, sredstva za zunanje dejavnosti. Skupna zunanje politika mora biti ena izmed temeljnih politik Evropske unije. Še prav posebej bi morali več vlagati v eh, razvoj, v eh, spodbujanje človekovih pravic in pa v načelo pravne države. Poleg tega bi se morali soočiti tudi z varnostnimi grožnjami, z terorizmom, z naravnimi nesrečami in pa podnebnimi spremembami. Tukaj je seveda tudi begunska kriza in pa izzivi, ki so z tem povezani. Pomembno je tudi, da zagotovimo večjo prožnost, ki bo omogočila mobilizacijo dodatnih sredstev, ki bodo potrebna za odgovor na eh, nepredvidene dogodke ne da bi pri tem ogrozili eh, dolgoročne cilje in eh, znižali eh, sredstva v drugih skladih. In potem, kar zadeva jamstvene sklade za Afriko in pa za Turčijo, ti oziroma skrbniški skladi, ki so namenjeni tema dvema področjama, ti skladi morajo biti nadzor stalne, Eh, mora biti predmet stalnega proračunskega nadzora strani Evropskega parlamenta. To eh, besedilo želimo obogatiti tudi z eh, predlogi sprememb in te je potrebno ložiti do 23. novembra do 11. ure. In to je vse, kar sem želel povedati, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Panceri. Zdaj pa komentarji poročevalcev v senci. Danes me je Kristjan vprašal, ali, če lahko preperem njegovo izjavo, to bom zdaj storil. Torej, Kristjan Preder pravi. Najprej obžalujem, da ne morem biti na tej prvi razpravi o večletnem finančnem okviru. Slišali smo kar že nekaj o tem trenutni okvir kaže svoje omejitve v zadnjih letih, še posebej kar se tiče zunanjih dejavnosti oziroma delovanja in očitno je, da v luči krize sredstva, ki so bila namenjena za to obdobje, niso bila ustrezna in da stvari niso bile paradoksalno dovolj prožne. In to so seveda glavna sporočila, ki jih moramo poslati. Zelo sem vesel, da je gospod Panceri to videl na enak način ne moremo prispevati k reševanju obstoječih kriz v sosedstvu, če ne bomo svojih vizij, političnih vizij, eh, podprli tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi. Kar se tiče skupne obramne Eh, dimenzije, je tu zelo velik potencial dodane vrednosti Evropske unije in to je treba izkoristiti eh, za razliko od nacionalne ravni, ker to ni mogoče. Torej, to je zelo pomembno tudi stališče varnosti naših državljanov. Ustrezno moramo upravljati ta sredstva in jih zagotavljati na tem področju. Tu je torej treba zagotoviti ustrezno, pravo, resnično evropsko dodano vrednost, zato da se bomo odzvali na, da bo ustrezno eh, torej, eh, vrstica štiri okrepljena. Seveda je treba biti, eh, moramo biti tudi v stanju, da se odzovemo na nepredvidene dogodke in jasno je, da je to, to zelo velik pritisk na evropski proračun. Zato potrebujemo neko ustrezno, konsistentno rezervo. In končno, podariti je treba tudi enovitost evropskega proračuna, zato da bodo sredstva ustrezno porabljena in predlogi sprememb, moji predlogi sprememb bodo predvsem šli v smeri eh, navedenih treh sporočil. Verjamem, da bomo zelo dobro sodelovali z gospodom poročevalcem eh, in da bomo uspešno Eh, peljali pogajanja tudi naprej. Zdaj pa guje NGL, gospa Lozing. Ja, dank. Fa... ja, najlepša hvala. Kratka bom. Kot veste, smo imeli številne pripombe glede skupne varnostne in pa obrambne politike. Eh, menimo, da je pristojnost Evropske unije predvsem na eh, področju humanitarne eh, pomoči, mirovniških misij in tako naprej. Želimo diplomacijo in pa uravnoteženost, zdi se nam da bi z novim programom za eh, oboroževanje, raziskave na področju oboroževanja in tako naprej eh, naredili še korak dlje od eh, civilne politike Evropske unije. človekove pravice, eh, podnebne eh, spremembe, načelo pravne države, tudi to so teme, ki jih je omenil gospod Panceri. Ko pa govorite o evropski sosedski politiki, eh, uporabljate besedico renewed. Pri tem pa torej ne gre za novo usmeritev, saj mi tega tako ne razumemo. Eh, manjka nam ta eh, nova zasnova. Veliko je problemov na področju človekovih pravic, oboroženih eh, konfliktov, revščine. To so tudi posledice zunanje politike Evropske unije, tako menimo mi. Z dodatnimi sredstvi za področje obroževanja in obramne politike pa ne bomo poskrbeli za stabilizacijo sosedstva Evropske unije. To bo vodilo le v dodatno eh, militarizacijo. Točko štiri tega mnenja lahko podpremo, kljub temu, da pri eh, skrbniških skladih imamo veliko kritičnih pripomp. Načeloma te eh, sklade zavračamo, kljub temu pa. Eh, se pridružujemo pozivu k eh, boljšemu parlamentarnemu nadzoru nad skrbniškimi skladi. Hvala lepa. E Hvala lepa, gospod Ljusi. Zdaj pa za EFDD, gospod Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil kolegu Pancerju za odlično obravljeno delo pri pripravi tega osnutka. Cenimo. Uh, celovit uh, pristop uh, in pa dolgoročno strategijo, še prav posebej, ko gre za mehanizme prožnosti za mobilizacijo sredstev uh, v primeru nepričakovanih uh, dogodkov. Seveda pa to ne sme ogroziti dolgoročnih ciljev, ki so že bili definirani v uh, okviru posameznih specifičnih uh, politik. Večletni finančni okvir mora zagotoviti, da bo se Evropska unija lahko uspešno soočila z mednarodnimi izzivi, še prav posebej v okviru sosedske politike. Pomembno je tudi, da okrepimo razvojno pomoč eh, ter eh, sredstva za človekove pravice in pa načelo pravne države. Poleg tega pa je tukaj eh, točka štiri in skrbniški skladi še prav posebej instrument za begunce v Turčiji ta uh, instrument uh, smo odnegdaj kritizirali, vendar pa mislimo, da je potrebno zagotovimo parlamentar, boljši parlamentarni nadzor. Potem pa eh, peta točka, tukaj gre predvsem za južno oziroma za vzhodno soseščino. Potrebno se je soočiti z vzroki za situacijo, s katero smo, se soočamo eh, danes, eh, tudi z velikim številom beguncev. Potrebno se je poglobiti tudi v eh, notranje zadeve smo, posameznih držav smo za predpridružitveni instrument in menimo, da bi morali drugačen položaj zagotoviti tistim državam, ki izpolnjujejo že skoraj da vse pogoje, kot recimo Črna Gora, ki je Eh, izjemno hitro napredovala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Kastaldo. Imamo še dva govornika in sicer za EPP in za, za EPP gospod Kukan. Hvala, predsedujoči. Čisto na kratko. Veselim se osnutka mnenja, mislim, da gre za zelo dober dokument gospoda Pancerija in zelo dobro osnovo za to, da pridemo do učinkovitega, dobrega dokumenta. Povedal bi naslednje. Prednostne naloge si moramo jasno postaviti že na začetku. In zato sem vesel poziva, da se povečajo sredstva in da se poveča tudi prožnost za določene zunanje uh, eh, instrumente stališča finančnega okvira, več, večletnega finančnega okvira. Torej, ambicije, ki jih imamo pri zunanjih dejavnostih, uh, so takšne, da resnično se moramo boriti za več sredstev, da bodo ti instrumenti delovali skupaj s tem. Poleg tega pa moramo dobiti boljši pregled in boljši nadzor Evropskega parlamenta. Strinjam se, da ne smemo samo premetavati sredstev eh, iz kupčka na kupček in eh, drugače poimenovati stvari. Kar moramo resnično narediti je, da se osredotočimo na učinek, na učinkovitost obravnavanja konkretnih političnih področji. Instrumenti morajo biti ustrezno zasnovani in primerni za prihajajoče izzive tako na globalni ravni kot in še posebej v našem sosedstvu. Eh, torej v državah, ki naj bi se nam pridružile. Treba, biti, treba si je biti najjasnim. Naši politični cilji gredo z roko v roki z finančnimi instrumenti. To je še toliko bolj pomembno na politično občutljivih območjih, kot je že bilo povedano, sosedstvo in pridružitev. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Končno še gospod Carver. Hvala. Ne bo vas presenetilo, da se mi zdijo te zadeve, kar se tiče zunanjega delovanja, nekoliko sporne. V moji državi so tisti, ki se borijo za to, da bi Britanija ostala v Evropski uniji, eh, stvari zelo eh, zapletene. Skratka, eh, marsikdo si želi, da bi se spremenili mnenje, ampak ne bomo, mi odhajamo in zato bodo stvari še toliko težje. Kajti to, kar zdaj, za kar se zagovarjate tukaj, je federalna Evropa in to je slabo. Kar se tiče britanskega prispevka, ki Britanija odhaja, to je jasno, do leta 2020 bomo zunaj Evropske unije in torej 12 odstotkov proračuna bo manj. Tu govorite samo o kratkoročnih eh, eh, rešitvah, zato vam svetujem, da končno začnete razmišljati, kam bo šel v resnici ta denar. Tu je seveda pomembno za davkoplačevalce, za njihove države, morda pa bi bilo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 kar se tiče podpore razvoju, je pomembna. Kot razumem, v kar nekaj državah Evropske unije naša politika ima neko vlogo, ki je in nima v drugih državah in se in nadomešča neko pomoč, ki je druge države ne morejo zagotavljati. Mislim, da vse, kar gre v tej smeri, še posebej eh, dolgoročni investicijski skladi, vse tisto, kar lahko pomaga razvoju in dejavnosti, eh, še posebej v Afriki, vse to gre v pravo smer. Ampak vse, kar pa zadeva inštrument za širitev, v trenutku, ko še sami ne vemo, kako in kaj s tem, kaj bo s tem v prihodnje, mislim, da je to nek, neka prezgodnja, prezgodnja ukrepanja in tu potrebujemo ustrezno učinkovito delovanje toliko bolj, kar se tiče torej širitve. Zato bi ločil ti dve področji, torej učinkovitost, kar se tiče razvojnih politik in načina, kako Evropska unija deluje skupaj z svojimi državami članicami in na drugi strani je treba ločiti širitveno, širitveno področje ki se mi zdi v tem trenutku zunaj konteksta stvarnosti, kajti danes Evropa ni soočena s tem, to ni vprašanje in torej to ni skladno z politiko učinkovitosti, ki si jo želimo. Hvala lepa. Hvala. Še morda kakšen komentar. Kaže, da ne. Tako, lahko gremo naprej. Torej, eh, predlogi sprememb do 23. novembra ob 11. in o tem se bomo pogovarjali spet 22. in 23. januarja v, na odboru, eh, glav, torej glavnem odboru pa 22. februarja. Gospod Panceri, bi želeli še nekaj povedati, oprostite, nisem vas opazil. Simo komentor in grazie ovviamente. Ja, samo še kratek komentar. Zahvaljujem se seveda vsem tistim, ki so se vključili v razpravo. Prizadeval se bom za to, da bomo dobro sodelovali in sicer eh, v rokih, ki ste jih predstavili tudi sami. Rad bi le odgovoril kolegici Lözing. Mogoče eh, imajo besedice v italijanščini eh, pogosto namenoma eh, dvojen pomen. Uh, in sicer uh, besedica rinovare lahko pomeni uh, obnovitev že obstoječe politike ali pa uh, nova uh, zasnova politike in tako jaz to gledam na to. Če eh, z etimološkega vidika ta besedica ni ustrezna, bomo pa izbrali drugo. Hvala lepa. Okay, thank you. Hvala lepa. Ali so še kakšni komentarji? Kaže, da zdaj dokončno ne. Torej lahko gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Točka 5, ki jo zdaj obravnavamo na šestem mestu. torej na, imamo gosta, ki se bo oglesil oziroma ki prihaja. Okay, now... Torej, točka pet. Vesel sem, da lahko med nami pozdravim gospoda Andrewa Teblerja iz, iz Washingtona, iz inštituta za bližnjo-shodno politiko, ste strokovnjak za bližnji in srednji vzhod, dolgo ste se ukvarjali s Sirijo. Prejšnji teden, kot ste slišali, sem vodil dve eh, delegacije Evropskega parlamenta v Washington, kjer smo se pogovarjali tudi o razmerah v Siriji, še posebej z gospodom Guterešem. In lahko si mislite, da situacijo in razvoj v tej državi pozorno spremljamo tudi v našem odboru. 22. oktobra je se, se je zaključila okupacija eh, Rake strani Daesha in eh, sile, ki se mu, koalicija, ki se mu zapostavlja, je torej prišla do tega, da je mesto osvobodila te hude grožnje. Evropska unija kot članica koalicije dejavno podpira eh, prizadevanja za njegov poraz v Siriji, tudi stališča protiterorističnih dejavnosti in eh, zoprstavljanja radikalizaciji. Kot Evropska unija smo pomagali tudi prebivalstvu na tem področju kot glavni donator in eh, eh, zagotavljalec pomoči. Vsekakor podpiramo prihodnost Sirije in zavezali smo se, da bomo prispevali več kot 9,5 milijard evrov leta, od leta 2011 naprej. Eh, v tem konfliktu, želimo zaščititi civilno prebivalstvo tako v Raki kot v celotni administrativni regiji. Eh, se zavedamo, da gre za zelo občutljivo prebivalstvo. seveda pa morajo Združene narodi ustrezno delovati na tem področju. Podrabili smo vas, gospodu Tebe, ker nas zanima, kako vi vidite politično situacijo v Siriji in kakšne so opcije za to, da pridemo do končnega miru, do končnega miru v tej državi. Beseda je vaša. Uh, kind of uh... Hvala lepa za ta uvod, gospod McAllister hvala tudi članom odbora za zunanje zadeve, da ste danes tukaj. Hvala tudi za vašo misijo in za vaše povabilo, da pridem danes pred vas. Ker ti verjamem, da gre za resnično pomembno zadevo, o kateri zdaj govorimo, pri kateri Združene države in Evropska unija in celotna Evropa zagotovo imajo skupne interese. Danes bom večinoma govoril sveda o Siriji, ampak hkrati imate najbrž tudi kakšno vprašanja, saj se sirska eh, problematika nanaša potem tudi na drugi, drug, eh, se prenaša v širši okvir. Začel bom z nekaj dobrimi novicami, kar je eh, nenavadno ne v zadnjem času. Namreč vojaški poraz ISIS-a oziroma islamske države gre nekoliko hiteje, kot je bilo predvideno. Žal pa resnični poraz organizacije, da se je popel poslovno, povsem znebimo, pa še ni na vidiku, kaj ti eh, gre za ustajo v Siriji, v Iraku in tam stvari še niso rešene, seveda to vam je jasno, Pa tu ne gre toliko za pomankanje demokracije kot take, ampak pomankanje vključenosti, popolno pomankanje pravne države, države ustrezne odgovornosti in na številnih področjih oziroma močjih Sirije in še posebej Iraka v sunitskih delih. Eh, za, gre tu za velike demografske eh, valove oziroma premike. Temu je treba seveda dodati še eh, razlike oziroma razhajanja med ločinami, Eh, namreč kar se tiče podpore je tako iraškega, iraške vlade in sirskega režima uh, sunitom oziroma šitom. Slabo pa je tukaj še nekaj, sveda uh, eh, islamska država uh, zgublja moč, ampak uh, tu uh, območje zasedajo iranske, torej milit, milice pod, pod, pod, pod podporo Irana in tu bi. Um, povedal nekaj o tem, kar je bilo povedano na generalni skupščini, namreč kakšnih 80 odstotkov uh, sil, ki se borijo proti islamski državi v vzhodni Siriji, kar pogosto vidimo kot rdeči del Sirije. Torej, to so bodi si uh, eh, financirane, sile financirane strani Irana in to je seveda zelo problematično. Uh, Sveda je tu pomembno vprašanje, treba je ugotoviti, eh, kako je z razporeditvijo človeških sil eh, stališča upora. To je treba upoštevati in kako je z režimskimi silami. Eh, tu govorimo o sirski arabski armadi. Te sile, ki jih podpira Iran, podpira tudi rusko letalstvo in uh, zato so lahko zauzeli več ozemlja. No, um, te stvari seveda opazujemo, tudi družabna omrežja na, tem, uh, na teh omrežjih se vse skupaj pojavlja. Imamo torej eh, konstelacijo moči, lokalno prebivalstvo v vzhodni Siriji beži proti zahodu, ki. Uh, kjer je, so najmočnejše sirske demokratične sile. Potem eh, v teh silah je tudi veliko kurdske prisotnosti. Eh, na vzhodu eh, Sirije imamo različna plemena. Določena podpirajo Asadov režim, druga ne. In torej, tukaj bo treba najti zdaj pravo rešitev, ko uh, uh, je bil zdaj ISIS izgnan. Imamo potem uh, tudi provinco Idil, uh, blizu Iraka, potem severovzhod Sirije, severozahod. In uh, tudi Turčija uh, se je umešala v sirsko vojno. Mislim, da lahko v naslednjih mesecih pričakujemo, uh, Eh, da se bodo te sile skušale še naprej širiti. Mm. Tudi okrog eh, Idliba eh, bodo verjetno skušali obračunati s sirskimi demokratskimi silami. Potem imamo tudi severozahodno Sirijo, ki se dobro drži. Tukaj so to torej dobre novice. Eh, ampak sprašujemo se, ali je ta situacija vzdržna. Mm, tukaj imamo v mislih eh, mm, poseganje Izraela in pa eh, druge zadeve. Od tega poletja naprej smo videli, kako je to potekalo, kako se je tudi Izrael umešal, predvsem v delu, ki je blizu meje. Poleg tega imamo tudi problem z Iranom. Eh, humanitarna situacija eh, v tem delu države pa se je izboljšala in to so dobre novice. No, ampak nasplošno je humanitarna situacija eh, grozna. Več kot pol milijona ljudi je umrlo, 250 tisoč ljudi je pogrešanih. Ta številka ni jasna, odvisna je od tega, kako vse skupaj štejemo, potem 4,8 milijona ljudi je zapustilo državo, 6,6 milijona pa jih je razseljenih znotraj Sirije. Znotraj Sirije. Poskusi eh, rešiti sirsko krizo eh, so nekako ujeti med dva procesa. Prvi je ženevski proces. Eh, tukaj gre za prizadevanja po spremembi ustave, eh, torej da bi eh, nekako ukrepali proti Asadu. Mislim, da mi tega ni treba razlagati. Imamo pa tudi procesi za stane. To sponzorira Iran, sponzorira pa to tudi Rusija in Turčija. In ta dva procesa potekata istočasno, skušata približati stališča, združiti, izbrati ljudi za mizo. Ampak eh, pot naprej, hm, tako z diplomatskega kot z vojaškega vidika, je še dolga. In razmisliti bo treba o tem, kam eh, lahko vse to pripelje. Hm, tukaj bom podal eh, neko analogijo. Če si ogledamo naše prejšnje izkušnje, potem je to podobno eh, sceni iz filma Nazaj v prihodnost. In tukaj govorimo o Iraku v 90-ih eh, letih. Imeli smo režim Sadama Huseina v Bagdadu, potem smo imeli avtonomni Kurdistan eh, na severu Iraka, potem tudi šiitska območja na jugu in ta so predstavljala večino v državi. Mogoče nam ta analogija lahko pomaga razumeti, kako fragmentirana je Sirija in kakšna lahko izgleda njena prihodnost. Moramo pa upoštevati tudi razlike. Asadov režim je vojaško veliko šipkejši, kot eh, je bil kdajkoli režim Sadama Huseina. Pa še ena večja razlika obstaja, in sicer iranski vpliv eh, znotraj Sirije, ki raste. Eh, temu pa ni bilo tako pod eh, režimom Sadama Huseina. No, kar se tiče politike, mislim, da lahko govorim samo z vidika ZDA. Rad bi pa seveda slišal tudi evropski vidik. ZDA si želi enotne Sirije brez Bašarja al-Assada v vladi. Gospod eh, Rex Tillerson je to ponovil tudi um, prejšnji teden, ko se je srečal s Stefanom de Misturo. No, um, kakšna pa je možnost za prihodnost? Uh, najprej bi bilo treba um, končati sirsko vojno. Mm, potem pa bi morali doseči tudi to, da bi se sosedne države nehale bojevati med seboj. Želimo si varne eh, Sirije, Sirije, kjer se ne bodo uporabljala orožja, kjer se ne bo uporabljalo kemično orožje, kjer ne bo teroristov. In uh, potrebujemo tudi Sirijo, v katero se bodo begunci lahko vrnili ni mi treba razlagati, zakaj je to pomembno, še posebej ne tukaj vam v Evropi. Treba je tudi izolirati Asadov režim in to mora ostati bistvo zahodne politike do Sirije. E, treba je tudi uskladiti evropske in ameriške sankcije e, e, do tistih, ki uporabljajo kemično orožje v Siriji. Um, prišlo je do incidenta v začetku tega leta, uh, ki je vodil v uh, sankcije, ki so jih eh, Siri naložile ZDA. Um, ehm, potrebujemo tudi uh, tranzicijo za Sirijo. Evropska unija in ZDA se bosta morali osredotočiti na stabilizacijo, predvsem na območjih, kjer so uh, zahodne države aktivne. Uh, Eh, kjer so se borile proti ISIS-u, kjer delujejo nevladne organizacije in pa druga, drugi organi. Mislim, da bodo zahodne države tukaj še naprej morale igrati pomembno vlogo. Kar se tiče obnove Sirije, tudi tukaj mora veljati isto pravilo. Omejiti je treba območja, kjer delujejo agencije zahodnih držav. če si pogledamo Asadov režim in pa njegove podpornike, njim eh, manjka sredstev za obnovo znotraj Sirije. Eh, mogoče obstaja priložnost, to je samo možna priložnost, da mednarodna sredstva eh, pogojujemo s premembami v okviru te tranzicije in v skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. Mm, Zagnati je treba ta političen eh, proces, ta se mora začeti, šele potem bomo lahko videli, kako ga peljati naprej in eh, kakšna bo prihodnost. Eh, spodbujam pa vas tudi, da o tem govorite s svojimi vladami, da razpravljate o tem, kakšna bo najboljša pot naprej za Sirijo in za vse nas in kakšne Sirije si želimo tudi za sirsko prebivalstvo. Hvala. Thank you,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 drugem kanalu. Gospod Tabler, zahvaljujem se vam za to predstavitev, ki je bila zelo zanimiva. Niste pa govorili o enem zelo pomembnem vprašanju. In naš predsednik je to omenil, prišlo je do poraza v raki oziroma do osvoboditve rake. Nekateri med nami smo obiskali Sirijo. In vem, kako zelo so se kurdske milice borile, naprimer v Kobaneju. Moje vprašanje je naslednje. Kateri del oziroma kakšno vlogo je eh, kurdska eh, milica odigrala pri osvoboditvi Arake? Ehm, in zanima me, kakšen je političen in eh, diplomatski načrt v zvezi z rešitvijo tega vprašanja. Hvala. Eh, zanima me, ali bi eh, raje videli, da najprej izberemo vsa vprašanja in potem odgovorite ali odgovarjate posebej. Ne, dobro, bomo nadaljevali. Gospod Boštinaru, socialisti in demokrati. Hvala. Eh, veliko vprašanj imam, ampak se bom omejil na eno ali dve. Najprej me zanima, kako izvedljiv je mirovni proces v Siriji, kako bomo uh, dosegli spravo med eh, stranmi, kjer sprava eh, sploh ni možna oziroma vsaj videti je tako. Drugo vprašanje pa je naslednje, kakšno vlogo bo igrala Rusija. Eh, mislim, da je to vprašanje pomembno ne samo za Sirijo, ampak tudi za celoten bližnji vzhod. In uh, sirska vojna ima tudi zelo uh, obsežne regionalne posledice. Uh, isto velja za Irak. Zanima me tudi, kako Evropa in ZDA lahko v prihodne preprečita še eno tako katastrofo, kot se je zgodila v Siriji. Evropejci smo bili pravzaprav odsotni. Uh, pri tej situaciji. Vse čas smo podajali samo izjave, nismo pa ničesar ukrenili. Hvala. Um, zdaj pa Bas Bilder za IKR. E ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, hartelijk dank ook, meneer Temmler. Eh, ik volg uw instituut altijd op de voet. Prosim, gospoda Bilderja, če eh, približa microfoon. Oprostite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Tabler. Vi prihajate iz inštituta, eh, ki ga eh, sam eh, zelo spremljam že nekaj let. No, mene pa zanima vloga Turčije. Turčija ima tu posebno vlogo, predvsem pri Idlibu. Turčija je vojaško prisotna, Al-Kaida je tudi prisotna in uh, Turčija in uh, gibanje Al-Kaida včasih eh, celo sodelujeta. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. To, da Turčija sodeluje z islamističnim gibanjem, kaj menite o tem in kaj tudi mislite o stališču Kremlja? v zvezi s Turčjo, ki je upletena v Siriji. Eh, ali menite, da eh, lahko pridemo v prihodnje do kompromisa, da bo Damask podelil določeno stopno avtonomije eh, Kurdom? Ali mislite, da kurdi lahko zamenjajo zaveznika. E, eh, torej, da se povežejo z ZDA. Potem e, govori se tudi o 150 milijardah, e, ki bodo potrebne za obnovo Sirije. Ali bosta Iran in Rusija sploh eh, dovolila, eh, da se kaj takega zgodi. Jaz sem zelo skeptičen eh, do Rusije in pa tudi do vloge Zahoda v tem delu sveta. Hvala, gospa Lohpiler. Hvala, hvala, gospod Tebler, za vašo izjavo. Govorili ste tudi o kemičnem orožju. Ampak, kot veste, se je zgodilo tudi veliko drugih zločinov proti človeštvu kako je treba ukrepati proti takim zločinom, ki jih izvajo islamisti in tudi druge skupine. Veliko takih zločinov je izvedel tudi Asadov režim. V moji državi Nemčiji imamo zdaj dva primera zločincev, ki eh, so bili prived, privedeni pred eh, sodišče ampak eh, varnostni svet eh, je tukaj zadržan, da bi se ti primeri prenesli na mednarodno sodišče. Eh, zanima me tudi, kako gledate na obdobje tranzicije in na obravnavo takšnih zločinov v obdobju tranzicije. Hvala. Še gospod Kastaldo in gospod Schaffhauser. Najprej gospod Kastaldo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi našemu gostu za njegov prispevek. Nekaj vprašanj imam, gospod Tabler. Prebral sem vaš članek z 22. septembra letošnjega leta. E, omenili ste prečkanje e, Zahodnega brega in pa reke Eufrat e, strani e, sirskih oblasti oziroma sirske e, vojske. E, Eh, potem eh, ste govorili tudi o oblasteh v Teheranu in eh, Moskvi, torej da si oni drugače predstavljajo rešitev te vojne oziroma problema v Siriji. Tudi Rijad podpira določene milice. Zanima me, kaj se bo zdaj zgodilo na strani ZDA, ko gre za strategijo in diplomacijo? Kako bodo po vašem mnenju izgledali naslednji koraki? Potem pa še uh, gospod Hariri, ki je odstopil v Libanonu, uh, pa tudi princ v Saudski Arabiji uh, je odstopil od um, sodelovanja. Zanima me, uh, Eh, kakšno bo sodelovanje med eh, sirskimi demokratskimi silami SDF in pa ZDA. Hvala, gospod Kastaldo. Gospod Schaffhauser, izvolite. Hvala. Eh, slišali smo različne misli, nekaj jih bom podal tudi sam in zanima me vaše mnenje o tem. Suverenost in pa združeni narodi. Potem umešavanje, kadar gre za umešavanje izven okvira združenih narodov. Eh, mislim, da to destabilizira in šibi Zahod. Nas to slabi. Eh, tukaj imamo v mislih umešavanje eh, v Libiji, umešavanje v Siriji. Če se umešamo, če posredujemo, ne glede na načelo, na podlagi katerega to naredimo, človekove pravice ali karkoli drugega, Mislim, da eh, težko potem kritiziramo druge, če se umešavajo. Eh, moja država je ukrepala proti Al-Nusri. Eh, tudi določene, določene američani trdijo isto. Američani naj bi tudi podpirali islamiste in mislim, da je zatem bila ideja, da se destabilizira Asada. Ampak ali cilj opravičuje sredstva? Ali res lahko kritiziramo Iran ali Turčijo, ki tudi instrumentalizira eh, državo glede na njihove regionalne interese? Ali lahko kritiziramo Rusijo? Mislim, da moramo najti načela mednarodnega prava in se tega držati, sicer ne bomo našli rešitve. Potem moja druga pripomba. Eh, ne moremo govoriti o eh, politiki demokracije in človekovih pravic, če eh, zanemarjamo suverenost ljudstva. Če Asada zavračajo, je to sirski notranji problem, to ni naš problem. moramo omogočiti, da bodo procesi potekali. Predstavljajte si svet, ko Kitajska, Indija ali pa različne druge sile v svetu želijo eh, instrumentalizirati del sveta. Kakšen bo ta svet prihodnosti? Na podlagi sirskega primera vas sprašujem, kakšne mirovne rešitve si vi predstavljate? Končal pa bom z, eh, eh, z osebnim stališčem. Ne govorim tukaj o imenu eh, svoje skupine. Kurdi so meni precej simpatični. Oni so se borili proti islamskemu terorizmu. In oni so ljudstvo, ki živi znotraj te države in so um, ukrepali proti islamistom. Zato me zanima, ali vi kurde podpirate ali ne. Hvala. Thank you, Mr. Schaffhauser. Hvala, gospod Schaffhauser. E, drugih komentarjev ni, tako da bomo zaključili. Veliko komentarjev smo slišali, nabor je zelo širok e, in zdaj bom prosil vas za odgovore. Hvala za vsa ta vprašanja. Skušal bom na nje odgovoriti po svojih najboljših močeh. Kar se tiče vloge kurdov pri padcu rake, mislim, da so odigrali pomembno vlogo, ko so ISIS-u oduzeli to mesto. Sirske demokratske sile so zauzele rako, torej tako imenovani SDF, ampak eh, pod eh, okriljem eh, teh sil, imamo tudi eh, kurde, eh, potem tudi eh, arabsko zavezništvo, eh, sirske sile in oni so skupaj veliko bolje delovali, kot smo si mi na začetku predstavljali. To sodelovanje je bilo dobro in to so dobre novice. te eh, oborožene sile so eh, torej se povezale. Na eni strani imamo sirske demokratske sile, na drugi pa Asadove sile. Eh, šlo je za mozaik različnih eh, sil in to so dobre novice, kot sem rekel. Eh, iziv pa je eh, ohraniti to okrilje in eh, to politično odgovornost. ISIS je bil skupen sovražnik, ki je bil zdaj poražen in mislim, da, bo treba, da bodo te sile morale eh, postaviti listico prioritet. Tukaj pa ne vem, kako se bo to zgodilo. ZDA bodo podpirale sirske demokratske sile, ko gre za stabilizacijo teh območij. Nudili bomo podporo tem silam, podprli bomo tudi lokalne svete in pa volitve. Kako dolgo bo eh, to trajalo, pa je seveda odvisno od političnega procesa. Kar se tiče vprašanja, ali je političen proces izvedljiv, eh, mislim, da je to vprašanje zelo dobro, eh, odvisno od tega, o katerem političnem procesu govorite. Sam se s Sirijo ukvarjam približno 17 let, na Bližnem vzhodu pa sem bil še veliko dlje. In mislim, da se ljudje ne spreminjajo bistveno, prav tako ne vlade, razen če so v to prisiljene. In uh, zdaj se pogovori začenjajo. Ne vem pa, kaj bo ustvarilo to potrebo, da bo Asadova vlada bistveno spremenila svoje politike. Ne vem, ali bo to možno, ne vem, ali bo tudi opozicija uh, spremenila uh, svoj pristop. To je veliki ziv. Uh, in ne bi bil rad v položaju Stefana Demisture v tem trenutku, čeprav se on zelo, zelo trudi. Mednarodni pritisk eh, dosega dobre rezultate in eh, če bi lahko zeda sodelovali z Rusijo in eh, z EU, potem bi mm, lahko kaj spremenili, ampak stvari so veliko težje, kot smo si predstavljali. Rusija tukaj igra svojo vlogo, sam eh, tega ne poznam dobro, težko bi govoril v imenu Ruske federacije, ampak lahko pa podam dve pripombi. Eh, če eh, bi govorili z ljudmi iz Ruskega zunanjega ministrstva, potem bi videli, da so to zelo razumni ljudje. Sam bi jih bil pripravljen tudi povabiti k sebi domov na piknik, kaj ti gre res za razumne eh, ljudi, ampak potem obstajajo pa tudi drugi, ki eh, razmišljajo tudi o vojaških posegih v Sirijo. Eh, to so predstavniki ruskega obramnega ministerstva in tako naprej. In pri teh ljudeh pa ne vem, kakšen rezultat si želijo oziroma kakšen izid si želijo. Mm, trenutno govorijo o tem kot o diplomatski zmagi nekaj eh, špekulacij obstaja, da se bo ta podpora zmanjšala, mogoče pred eh, volivno kampanjo predsednika Putina spomladi naslednje leto. Ampak eh, na to bomo morali še počakati. Kako lahko ZDA in EU preprečita novo katastrofo? Ne vem, mislim, da se moramo preprosto nekaj naučiti iz zgodovine. Politika Eh, ZDA do Sirije pod Obamo je bila katastrofa. Eh, država eh, je v teh letih doživela najhujšo državljansko vojno v zadnjih letih. V tej regiji to je vplivalo ne samo na regijo, ampak tudi na uh, Evropo in svet. In uh, torej varnostna vprašanja so tukaj res zelo pereča. Potem uh, Turčija. Mm, turške vojaške sile so uh, šle v provinco Idlib um, in so tam sodelovali tudi z Al-Kaido. Nekaj videoposnetkov je bilo o tem. Turčija tukaj igra tudi nenavadno vlogo. Ne eh, vem, da bi bila upletena turška eh, vlada v to. Ampak jasno pa je, da je cilj, da se vrže Asada, eh, malo zbledel ni več med eh, prioritetami. Turčija pa se je vključila eh, iz dveh razlogov, da se blokira SDF, torej turške demokratične sile, eh, na katerega Turčija gleda kot na sovražnika in da se borijo proti ekstremizmu. Tudi znotraj Turčije. S tem je povezana tudi Rusija, ki je eh, Turčijo nekako vključila v vse to. Kako naprej? Eh, tukaj tudi obstaja veliko eh, razprav. V zadnjih mesecih se je to dogajalo, vsi gledajo, kako porušena je Sirija, koliko ljudi je razseljenih. Kitajska želi sodelovati pri obnovi, prav tako Iran, eh, odkudar so prišle določene izjave. Eh, nikogar pa ne zanima plačevanje tega. Eh, ZDA e tudi ni zainteresirana za plačevanje obnove v državi, ki jo vodi Asad. Naša trenutna fiskalna situacija v ZDA e ni najboljša in najboljša mislim, da ne bomo vlagali v nekaj, če ne bo nobenih političnih rezultatov. Mislim, da so enakega mnenja tudi številne evropske države. Eh, vendar pa to ne pomeni, da političen proces ne more pripeljati do dobrih rezultatov, ampak zaenkrat smo še daleč od tega. No, potem pa še ena tema. Številni uradniki eh, so menili, da če bi prehitro začeli govoriti o eh, zločinih proti človeštvu, da bi Asad eh, zapustil državo, prav tako njegovi zavezniki oziroma njegov najožji krok. Ampak vojna mm, traja že dolgo, veliko je bilo brutalnosti, veliko Eh, uporabe kemičnega orožja in drugih vrst orožja, mislim, da je zdaj nujno, da se spregovori o zločinih proti človeštvu in da se določeni dosjeji odprejo. To pa zapleta še eno dejstvo. In to dejstvo je tudi pomembno. Veliko mednarodnih strani je vključenih eh, v Siriji, posredujejo v Siriji. In takšna preiskava bi se lahko um, izvajala uh, v številnih eh, državah, zato bi političen proces bil otežen. Sam bi vas uh, spodbudil, da na ravni EU ali na ravni držav članic spodbujate prizadevanja za to, da bo za te zločine kdo odgovarjal. Na sadovi strani ljudje menijo, da bodo. Eh, stvari preprosto šle v stare tire. Ampak mi moramo dati vedeti, da ne bo temu tako in mogoče bo eh, k temu pripomogel tudi političen proces. Kaj pričakovati od ZDA? in kaj vse je v igri v Siriji eh, pri sodelovanju med Asadom, Iranom in tako naprej. Pro-Asadove eh, sile zauzemajo območja od islamske države. Eh, med drugim se dogaja tudi to. In če pogledamo ta območja na zemljevidu, vidimo, da gre pravzaprav za mozaik različnih eh, sil. To je bilo učinkovito v boju proti ISIS-u. Tukaj je bil udeležen tudi eh, Iran, pa potem rusko letalstvo eh, in drugi akteri. In vojaška akcija je bila zato uspešna. Ampak ali bo to uspešno tudi eh, pri ohranjanju miru, eh, tega pa ne vem. Predvsem uh, imam tukaj v mislih sunitski del. Kaj lahko pričakujemo od ZDA? Razlog za napetosti med uh, ZDA uh, ter Rusko federacijo in Iranom. Mislim, da je ob bombardiranju Hangšingju na, na začetku tega leta prišlo do teh eh, napetosti oziroma so se še zaostrile. Eh, veliko je bilo tudi šitskih napadov na posebne operacije ZDA. To je vodilo tudi v številne zračne napade ZDA na ta območja. In ZDA, so bombardirale potem tudi sile SDF in Rusi eh, so se potem vključili še bolj učinkovito. V vzhodni Siriji so dosegli eh, sporazum, o zmanjšanju eh, napetosti. O tem sem pisal tudi v članku, o katerem ste govorili. Ehm, potegnil sem tudi določene eh, paralele. Eh, Rusija se je vključila, prečkala je reko Eufrat in takrat so sile prišle v neposreden stik. Mislim, da tukaj obstaja ena možnost, ampak Eh, eh, zaenkrat, eh, po moje, so bila prizadevanja za zmanjšanje konflikta strani Rusije in zeda dobre, ampak veliko je še odprtih vprašanj, potrebujemo veliko bolj stabilno rešitev, veliko bolj vzdržno rešitev. In kar se tiče odsopa gospoda Haririja, ne vem, tega si ne znam razložiti. Eh, prostor med eh, Hezbolahom in pa eh, libanonsko vlado se je zmanjšal. Mislim, da to ne kaže dobro za napetosti med Hezbolahom, Izraelom in pa Iranom v tem trenutku. To je vodilo tudi v določene skrbi, da bi izbruhnila vojna mislim, da so te skrbi malo eh, pretirane, ampak eh, glede na to, kako se je odvila sirska vojna, to je za Izraelce vse bolj eh, nespremljivo in oni vse bolj javno govorijo, da bodo branili svoj interes. Potem še nekaj o Iranu. oziroma o različnih akterjih, ki so vključeni v sirsko vojno. Vsak po svoje upravičuje svojo intervencijo eh, v ZDA. So se pod obama odločili, da ne bodo zaradi človekovih pravic eh, posegali v Sirijo, so pa posegli eh, v okviru člena 51 v okviru torej, boja proti terorizmu. Številni akteri so bili dejavni znotraj Sirije. Bašar al-Assad je izgubil nadzor nad uh, ozemljem in uh, potem uh, so prosili v Siriji za posredovanje proti organizaciji, ki je začela zauzemati vse več ozemlja v Siriji. Združene države tukaj eh, delujejo v okviru mednarodnih organizacij, pa tudi eh, same. na podlagi zakonov, ki so bili uvedeni po 11. septembru, kar se tiče boja proti terorizmu. Eh, tudi druge strani se vključujejo v sirsko vojno, predvsem gre za sosednje države in mislim, da eh, dokler ne bo bolj vključujoče ali bolj odgovorne vlade v Damasku, bomo imeli bodi si fragmentirano Sirijo, ki ne bo sposobna eh, doseči ustrezne stabilnosti, eh, bodi si bo rešitev eh, drugačna, ampak to je zaenkrat še odprto vprašanje. No, kar se tiče Asadovega režima, rekli ste, da je to notranji problem, to bo rešeno bodi si v okviru ženevskega procesa, ki predlaga določene spremembe ustave in pa uh, volilnega procesa. Ampak eh, ne glede na izid tega procesa, mislim, da politika ZDA in pa tudi evropskih držav izhaja iz. Uh, obnašanja sirske vlade eh, znotraj Sirije in pa v odnosih do sosednjih držav. Mislim, da eh, mi še vedno gledamo na to kot na notranje vprašanje Sirije, torej odnosi s sosednjimi državami. Pomembno pa je tudi eh, vedeti, da Eh, Sirija nikoli ni bila zaveznica eh, ZDA, da naš vpliv v Siriji nikoli ni bil zelo močan. Eh, je pa pomen Sirije predvsem geografski. Mm, torej, karkoli se zgodi znotraj te države vpliva na celotno regijo. Geografski pomen Sirije je tako zelo pomemben in vsi si želimo izboljšati odgovornost. Eh, tukaj ne govorim o demokraciji, sam uh, demokracijo podpiram kot načelo uh, v ZDA in pa posod po svetu, ampak uh, mislim, da je treba tukaj narediti še veliko korakov, zato da bo Sirija postala bolj mirna. Zaenkrat tega ni, imamo samo neke umestne, začasne rešitve. Uh, Eh, sprejeti so bili določeni ukrepi, ampak zelo malo je politične volje na vseh straneh. Namreč, da bi se vprašanje v Siriji uredilo. Mislim, da si želimo predvsem stabilnosti. Ko sem se pogovarjal z Rusko federacijo, mm, se mi to zdi najpomembnejše. Sam lahko govorim samo za američane. In eh, za američane je najprej pomembna stabilnost, potem pa red. Ruska federacija pa na to gleda drugače, najprej red in potem stabilnost. In mogoče se oboji motimo, mogoče je najboljša srednja pot. In uh, morali bi si skupaj prizadevati za to srednjo pot. E, če pa, dokler pa ta stvar oziroma ta pristop ne bo rešen, potem bomo lahko zmetali vreče denarja v to črno luknjo, pa ne bo nič rešeno. Eh, želimo si bolj odgovornega sistema in mislim, da bi eh, moralo rečevanje postati veliko bolj učinkovito. answering uh... Hvala lepa, da ste odgovorili na sistematičen način na vsa vprašanja, ki so jih zastavili kolegi in člani odbora AFET. Še nekaj minut imamo na voljo, torej eh, bom vprašal še, če še kdo želi besedo. Gospod Buštinaro, ne, ne se opravičujem. Charles Tenok. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo nekaj vprašanj. Pred eh, več kot petimi leti sem uh, morda nekoliko naivno uh, pozval uh, k vzpostavitvi območja brez uh, preletov in uh, šlo je tudi uh, za. Asadov uh, sistem. Uh, zaščite in eh, mislim, da če bi bila to območje takrat spostavljeno, bi lahko rešili na tisoče eh, življenj, ampak zaradi tega eh, protiraketnega ščita si tega nihče ni upal. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na kurde sem eh, predsedujoči eh, skupine eh, za Kurdistan in zelo sem zaskrbljen zaradi situacije po referendumu. ZDA niso storile prav veliko, ko, je, ko so iranske milice ukorakale v Kirkuk in Borim se, bojim se, da bo, se bo Asad maščeval uh, ameriškim zaveznikom. Torej, kakšna je prihodnost za kurde v Siriji in pa v sosednem Iraku? Ali uh, bodo končno imeli pravico do lastne države? in ali eh, bomo izvajali pritisk na Asada, da vzpostavi nekakšno neodvisno kurdsko območje. Lepa gospod Tenok, sedaj pa gospod Freund. Ja, najlepša hvala. Jaz bi rad nadaljeval za nečim, kar ste povedali prej. In sicer je šlo za politiko Baraka Obame v Siriji. Eh, če niste rekli, da je bila ta politika katastrofalna, eh, ste pa to zagotovo mislili. Eh, mislim, da menite o politiki rdeče črte. Morda pa ne mislite samo na to. Zanima me, kaj bi lahko Barack Obama storil ta njegova politika ni nikamor vodila, ampak kaj bi lahko Obama eh, še storil? Eh, predvsem zaradi tega, ker eh, američani niso želeli nove vojne na Bližnem vzhodu po izkušnjah v Afganistanu. Zanima me, kakšna, kakšni bi bili vaši predlogi v zvezi s tem. Hvala lepa. Ali še kdo želi besedo? Ne. Torej, prosim za odgovor. Hvala lepa. Torej. Gledamo v preteklost ali pa v kristalno kroglo. Ampak dobro, govorimo uh, o hipotezah. Če bi bila, uh, bilo spostavljeno območje brez preletov, ja, o tem smo se uh, pogovarjali in zagotovo bi na ta način rešili življenja. Še pred uh, ruskim posegom uh, je sirska vojska izvajala napade na uh, oporišča upornikov. Uh, ciljali so eh, bolnišnice in tako naprej. Torej, zagotovo bi to eh, rešilo človeška življenja. Ampak pojavila sta se dva problema. Prvi problem eh, je bil Asadov sistem zaščite in poleg tega je šlo tudi za politično razdelitev v eh, državi. Vzpostavitev območja brez preletov bi zagotovo zagotovila rešitev človeških življenj in pa uh, političen premik vsaj na tem območju. Jaz sem bil zmeraj skeptičen glede tega, nikoli nisem mislil, da bi to lahko rešilo celatna država. Kajti rešiti probleme neke druge državi je zelo težko, še prav posebej za ZDA. Ampak na določenih območjih so se eh, pojavile priložnosti. Kako bi to vplivalo na končni izid tega? Nažalost, ne vem. Kar pa vemo je, da politika, ki jo je sledil Washington, torej tukaj gre za politiko predsednika Obame, da je ta politika vodila v to trenutno situacijo. ZDA je zato soodgovorna in ne zgolj, ko gre za, suhoman, za humanitarno situacijo, ampak tudi, eh, ko gre za uspon uh, eh, islamske države in pa Al-Kaide. Trendi so se pojavili eh, že na samem začetku upora. In eh, teroristične organizacije, sovražni do ZDA, so se krepile že od samega začetka upora. Torej, na koncu smo se znašli v tej črni luknji državljanske vojne, ki se je spremenila v posredniško vojno. In to je vodilo v katastrofo za sirski narod. In mislim, da je to ošibilo eh, tudi eh, odnose med ZDA in pa Evropsko unijo, kar tudi ni presenetljivo. Vloga kurdov Eden izmed velikih problemov v ameriški politiki je podpora sirskim demokratičnim eh, organizacijam. In sicer zaradi tega, ker je ZDA zaveznica Turčije in Turčija je članica NATO in to predstavlja veliko prednost za eh, ZDA. Ampak eh, pravzaprav je šlo tukaj eh, zgolj za organizacije, ki so predstavljale krinko za naše uh, sovražnike. In pomoč, nadaljna pomoč kurdom bi lahko pomenila, da bo do ZDA izgubile Turčijo uh, in da se bo Turčija obrnila k uh, Rusiji. Seveda pa bi ZDA morale pospirati predvsem stabilizacijo. Eh, potem pa neodvisnost. Imamo kurdski narod, ta pa je politično razdeljen in težko je povezati. Uh, kurdsko politiko, predvsem z uh, ameriško usmeritvijo. Uh, tukaj govorim predvsem o PAD. Uh, eh, torej, politično sodelovanje bo zmeraj omejeno, ampak ZDA pomagajo te organizaciji precej. In številni uh, eh, srci uh, eh, se v tem trenutku eh, strinjajo. Borijo se proti islamski državi in to je dobro, kar pa zadeva Asada. V sirski politiki sem zmeraj opazil, da nismo uporabljali nikoli načela uh, palice in korenčka. Ali smo uporabili samo korenčke ali pa samo palice. Ne vem, zakaj do te mešanice ni prišlo. Mogoče bi to lahko dosegli z tem, eh, da bi zahtevali eh, sporazum, da bi uporabili vsa sredstva, eh, ki so nam na voljo. Eh, predsednik je predstavil politiko za Iran, eh, politika za Sirijo bo sledila, eh, Sirija je seveda povezana z Iranom in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Vsekakor se bo pričelo novo obdobje in počakati moramo, da vidimo, kako se bo razvijal vpliv Irana v Siriji. Eh, sedaj pa še k predsedniku eh, Obami in pa njegovi politiki. Številni dogodki so vodili v to katastrofo. Še preden eh, je spregovoril o politiki Rdiče črte. Poleti 2012 je sprejel odločitev uh, glede uh, oboroževanja eh, sirskih eh, demokratičnih eh, organizacij. Kasneje eh, so se ZDA ponovno vključile v situacijo, sredstva so eh, naenkrat krožila eh, v eh, različnih koncih eh, Sirije in eh, nažalost so ameriška sredstva zašla tudi v roke ekstremističnih organizacij. Potem pa je bila sprejeta še odločitev glede te skrajne meje in to je bila slaba odločitev, kajti takoj potem, ko je Obama predstavil to politiko, mislim, da je bilo to julija, augusta 2012, je Asadov režim začel uporabljati in tako je rekla obveščevalna služba ZDA, eh, kemično orožje eh, sicer eh, v manjši meri, ampak oziroma v nižjih koncentracijah, ampak Leta 2015 je predstavnik eh, Obamove vlade dejal, da je bila sedaj eh, ta zastavljena meja prekoračena. Eh, spomnimo se dogodka avgusta 2013. Ne vem, zakaj potem ni prišlo do premika. Nekateri so rekli, da zaradi tega, ker Obama ni želel uporabiti vojaške sile. Eh, po drugi strani naj bi ZDA bila vključena v pogajanja z Iranom in zaradi tega omejena, omejena v svojem delovanju v Siriji, ampak vem, da eh, zaradi eh, tega, ker ZDA niso učinkovito in aktivno posegle v to situacijo, da zaradi tega, ker ZDA niso spoštovale eh, zaveze, eh, da je vse to eh, vodilo v to situacijo in ceno so seveda morali plačati ZDA. In do končne uveljavitve te Obamove politike je prišlo šele pod Trumpom. Takrat je prišlo do popolnega preobrata in mislim, da zaradi tega Ker eh, ko sediš v predsedniškem fotelju in ko imaš pred seboj eh, dejstva. Eh, se preprosto razjeziš in to je potem vodilo v vojaški napad na vojaško bazo v Siriji in sedaj. Eh, je eh, torej prišlo do uveljavite te Obamove politike rdeče črte, ampak eh, ne vem, ali bo to vodilo v konec uporabe kemičnega orožja v Siriji. Eh, ZDA mislim, da so zamudile številne priložnosti in na številnih prelomnicah izbrale napačno odločitev. Hvala lepa, kolegi. Nobenih eh, drugih komentarjev ne vidim, torej se zahvaljujem uh, gospodu Teblerju, da je prišel v odbor za zunanje zadeve danes popovdne. Uh, eh, ste eden izmed vodilnih strokovnjakov za Sirijo in želimo vam uh, seveda veliko sreče. Dragi kolegi, predlagal bi, da prekinemo sejo do 15.30. 17.15, torej za natančno 15 minut, potem pa bomo eh, glasovali o skupni zunanji in varnostni politiki in skupni varnostni in obramni politiki, torej do 15 čez 17 ur.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 right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame in gospodje, dragi kolegi. Dame in gospodje, dragi kolegi, sedaj pa bi rad, da obravnavamo točko 7. Prosim, če vsi počasi sedete na svoja mesta in tisti, ki ne želite sodelovati eh, pri naši seji, prosim, zapustite dvorano. Torej, prehajamo k sedmi točki, to je letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike. Glede na to, da poročevalec ne želi ničesar dodati, lahko kar takoj glasujemo. Gospod Nart, prosim. Gospod predsednik, imam eh, ustni predlog spremembe glede člena 249 in to bi rad zdaj razložil. Situacija v Kolumbiji ne zahteva samo podpore mirovnemu procesu, ehm, zahteva tudi eh, druge zadeve. Mislim, da se je treba eh, postaviti na stran eh, žrtev, tisti, ki so upleteni v trgovino z drogami. Mislim, da bi lahko Eh, tudi bistveno prispevali k temu, da bi te mreže eh, uničili. Eh, mislim, da potrebujemo političen proces brez trgovine z drogami. In zato predlagam reiterated support, torej podporo um, za mirovni proces uh, uh, želimo izvajati še naprej in zahtevamo, da uh, ves denar, ki se pridobi od eh, trgovine z drogami, porabi za pomoč žrtvam. Potem eh, želimo pridobiti tudi vse informacije v zvezi z eh, mrežami, ki trgujejo z drogo v Kolumbiji. Hvala. Well, you know, I... Ja, kot veste, imam rad presenečenja. Ampak. Oprostite. Glasov iz dvorane tolmače žal ne slišimo, ker govorci niso vključili mikrofona. Pogovarjam se z gospodom Nartom, pravi predsedajoči. In glede na njegov prvotni predlog spremembe bi lahko podprl stavek eh, podpisa ponovno izražamo svojo podporo za mirovni eh, proces v Kolumbiji, ki je ključnega pomena za mir v Kolumbiji in pa za stabilnost regije. To bi lahko podprl. In lahko bi podprl tudi. Evropski parlament zahteva, da bi vse premoženje Farka uporabili eh, za izplačilo očkodnine žrtvam eh, nasilja. Je to v redu? Ja. In to bo dodano k kompromisu 13a. Hvala lepa za razumevanje. SND, EKR, hvala tudi liberalcem seveda. Dobro, potem pa lahko preidemo k glasovanju. Kompromis ena, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 35. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 8 proti sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis ne. Predlog spremembe 95, glasovanje v delih, prvi del, Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis šest za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 113. Za, proti, zdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7a in ustni predlog spremembe številka 1. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto? Dobro, ja, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani? Sprejeto.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 Se opravičujem. 222. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 224. Gospa Ljuzink, kdo je za, proti, vzdržani? zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. 227 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? 227 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, wow. Compromise 13 in favor. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo k 242. Gospa Valtman si to. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, sedaj 13a. 13a, vključno z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Kompromis 14a. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 264. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Gospod Mezerič je predlagal ta predlog spremembe. 266 je brezpredmeten, torej 262. Kristjan pride za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 299 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, predlog sprejem B336. Gospod Ljuzing, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 338 za, proti, vzdržani, sprejeto. 341 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko glasovanje o kompromisnem predlogu 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobro. Kompromis 23. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 23. Za? Proti vzdržani. Sprejeto. Tristo sedeminsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodne izjave, ena za, proti, zdržani. Sprejeto, dve za, proti, zdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Ja, dobro. Uvodna izjava dve, oziroma uvodna navedba, glasujemo, trije kolegi manjkajo, štirje eden. Dobro, konec glasovanja zavrnjeno. Dobro, in še štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ker je bil sprejet kompromisni predlog 20, nam ni potrebno glasovati o mnenju odbora za proračun, torej bomo elektronsko glasovali o tako spremenjenem poročilu. Glasujemo. Nekdo še ni glasoval. Konec glasovanja. Sprejeta. Zdaj pa smo pri. Oprostite, gospa Ljuzing, želi besedo. V imenu naše skupine smo predstavili manjšinsko mnenje, ki smo ga že posredovali tudi sekretarjatu. Hvala lepa, gospa Ljuzing. Sedaj smo pri točki 8. Gre za letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike. Poročevalec je Mihajl Galar. Želite besedo? Ne. Potem pa bomo kar takoj pričeli z glasovanjem. Come... Torej, kompromisni predlog sprememba ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba sedemnajst. 17 zavrnjeno. 18 za, proti, zdržani, zav, eh, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 predlog spremembe v dveh delih, v treh delih pravzaprav. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti vzdržani sprijeto. 37, gospod Ljužing, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 v dveh delih, za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprijeto. 39, gospod Picula, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 3, za proti vzdržani sprejeto. Potem 49, gospod Karver, za proti vzdržani zavrnjeno. 50, 51, za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 4, za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5, za proti vzdržani sprejeto. potem pa 63 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani tudi sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Če je to sprejeto, potem gremo na ustni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto. In še ustni predlog, ki je 3 za vzdržani, torej proti vzdržani sprejeto. Kompromis sedem za proti vzdržani sprejeto. 83 za proti vzdržani sprejeto. 84 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto. In potem gremo naprej na 90 za proti vzdržani sprejeto sprejeto 95 za, proti vzdržani sprejeto, 96 za, proti vzdržani zavrnjeno. 99 za, proti vzdržani zavrnjeno, 97 za, proti vzdržani zavrnjeno. 100 za, proti vzdržani zavrnjeno. 98 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 101 in 103 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, zdržani, sprej, eh, zavrnjeno. 104 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 114 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani preverimo tega. 114 drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 115 za proti zdržani sprejeto. 116 za, proti zdržani sprejeto. 117 za, proti zdržani moramo preveriti. 117 glasujemo. 118 za, proti zdržani sprejeto zdržani sprejeto, 119 za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti zdržani sprejeto. Potem pa gremo naprej na 129 za, proti vzdržani zavrnjeno, 130 za, proti vzdržani sprejeto. 132 za, proti vzdržani sprejeto. 183 je brezpredmeten, 131 za, proti vzdržani sprejeto. 133 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis je predlog 11 za, proti vzdržani sprejeto potem 141 in 142, torej predloga spremembe 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 145 za, proti vzdržani sprejeto. 148 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani sprejeto. 150 za, proti vzdržani sprejeto. 151 za, proti vzdržani sprejeto. 152 za, proti vzdržani zavrnjeno. 153 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 154 do 157 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 158 do 163 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 165 za, proti, zdržani, sprejeto kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. Gremo na kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto. 184 in 185 za, proti vzdržani zavrnjeno. 187 za, proti vzdržani zavrnjeno. 186 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. 198 za, proti vzdržani sprejeto. 199 in 200 za, proti vzdržani zavrnjeno. 201 da za, proti vzdržani zavrnjeno. 202 za, proti vzdržani zavrnjeno. 204 za, proti vzdržani zavrnjeno. 203 za, proti vzdržani zavrnjeno. 203 bomo pa preverili. Glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 205 za, proti, zdržani, sprejeto. 206 do 208 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 210 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na 219 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 220 za, proti, vzdržani, sprejeto. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 222 za, proti vzdržani sprejeto, 223 za, proti vzdržani sprejeto, 224 z, v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto, 235 za, proti vzdržani zavrnjeno, 238 za proti vzdržani zavrnjeno, 237 za proti vzdržani sprejeto, 236 za proti vzdržani sprejeto, 239. Škoda, 239 je brezpredmetno, je odličen predlog spremembe. 240 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 241 za, proti vzdržani, sprejeto. 242 za, proti vzdržani, sprejeto. 243 za, proti vzdržani, sprejeto. 244 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 245 za, proti vzdržani, sprejeto. 246 za, proti vzdržani, sprejeto. 247 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 248 za proti vzdržani sprejeto, 249 za proti vzdržani sprejeto, 250 za proti vzdržani zavrnjeno, 252 za proti vzdržani zavrnjeno, 251 za proti vzdržani zavrnjeno, 253 za proti vzdržani zavrnjeno, 255 za proti vzdržani zavrnjeno, 256 za proti vzdržani sprijeto, 254 za proti vzdržani sprijeto, 257 za proti vzdržani sprijeto. Kompromis 17 za proti vzdržani sprijeto, 266 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 18 za proti vzdržani sprijeto,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 proti zadržani sprejeto. 286 za, proti zadržani zavrnjeno. Uvedno vodne naredbe, ena za, proti vzdržani sprejeto, dve za, proti vzdržani sprejeto, navedba tri, dve za, proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti vzdržani sprejeto, pet za, proti vzdržani zavrnjeno, šest za proti vzdržani sprijeto, sedem za proti vzdržano sprijeto, osem za proti vzdržani sprijeto, devet za proti vzdržani sprijeto, deset za proti vzdržani sprijeto in ustnjo predlog spremembe za proti številka pet, tudi ta je sprijet. Prišli smo torej končno uh, glasovanje z spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto. Čestitke poročevalcu. Gospa Lözing, izvolite skupina je napisala manjšinsko poročilo in ga je že poslala sekretarjatu. Hvala lepa, gospa Lözing. Zdaj pa točka 9, vzpostavitev instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru. Najprej najdem besedo gospodu Arnojo Donžonu, da predstavi svoje stališče. Eh, v zvezi z medinstitucionalnim dogovorom. Z veseljem ga bomo poslušali. Hvala zelo na kratko naj povem, da sta obe zahtevi, ki smo ju postavili v trilogu, sta bili sprejeti, torej obe, oboje je bilo sprejeto, oboje nam je bilo pomembno, torej stališče parlamenta je bilo sprejeto. Eh, podprto, še posebej, kar se tiče skupne izjave, ki bo priložena k besedilu Komisija Svet Parlament, namreč v zvezi z neuporabo instrumenta za sodelovanje in eh, razvoj za financiranje eh, dejavnosti CBSD. Torej, tu smo dosegli uspeh, glede na to, kar smo zahtevali. Jaz sem zelo zadovoljen in hvala za vaše zaupanje. Thank you, Arno, I... Hvala, Arno, in čestitke za odlično delo. Ni bilo lahko. Odlično pa smo se pogajali, še posebej s svetom. Torej, lahko gremo naprej na glasovanje. Želi kdo še kaj povedati? Torej, samo eno glasovanje, glasujemo. 36 od 36 glasuje, konec glasovanja sprejeto z 27 glasovi za in 7 proti. Glasovanje na plenarnem zasedanju 29. in 30. novembra, potem na svetu decembra, decembra in januarja se postopek nadaljuje. Prišli smo torej do desete točke, razno, če ni podrasno nič, naslednja seja 13. novembra ob pol osmih zvečer v Strasburu. Konec zasedanja. Imejte se lepo. Nasvidenje.